Gospe in gospodje, dragi kolegi, prosim, da se posedete. Sedaj pa začenjamo z našo sejo. Ta je precej izredna, kaj ti bistvo današnjega sestanka je posvečeno spremembam finančne uredbe. Gre tudi za to, da je to treba poenostaviti. In to bo vsekakor dober način oživitve Evropske unije. Če ni ugovorov, potem lahko sklepam, da je dnevni red sprejet. Nimam nekih posebnih napovedi za odbor za proračun, kajti koordinatori so že imeli izmenjavo mnen o osnutku priporočil glede proračuna za prihodnje leto, kot je to povedal glavni proračevalec gospod Gajer. Jutri se bomo ponovno posvetili tem vprašanjem ob devetih odboro. Zapisnik iz 23. in 14. maja ni deležen obenih pripom z vaše strani. Dobro. Gospa predsednica, potem pa lahko kar začnemo z našim delovnim ateljejem. Pogovarjali se bomo o umestni reviziji finančne uredbe. Rad bi se zahvalil gospe Inge Gresle, ki je danes z nami, kajti zelo pomembno je, da oba odbora delata zelo tesno skupaj, v velikem zaupanju. Finančna uredba, kot je bila sestavljena, lahko zbudi nekaj težav pri izvajanju. Kar pomeni, da imamo lahko različne ravni odnosov glede delovanja te uredbe, podpredsednica Georgijeva bi rada, da bi bili pri proračunu sredotočeni na delovanje. Ampak v določenem trenutku lahko izvajanje finančne uredbe škoduje ali pa celo uniči kakršnokoli upanje glede uspešnosti. Ne vem, če ste imeli kakšno priložnost niti pogovor z akterji v praksi. Tudi komisija se z njimi pogovarja in zdi se, da gre za pravo bitko v praksi. Zato potrebujemo strokovnjake, specialiste, posrednike med evropejci in evropskimi institucijami. In v teh pogojih Evropska unija nikoli ne govori ljudstvu. In ko ne naslavlja ljudstva, potem se to pozna tudi pri volitvah. In to lahko prinese veliko negativnih posledic. Kar pomeni, da je posledično umestni pregled finančne uredbe zelo pomemben cilj našega dela. Za nas je to bistveno. Delati moramo konstruktivno, zato da bi lahko veliko lažje delovali v praksi. Poenostavitev je ena izmed prioritet. Gospa Georgijeva je nedavno govorila o tem, da morajo odbori pomagati komisiji za to, da imamo znatno poenostavitev tega akta. In to je splošna drža. Dobro, naj rečem, da predsedujem za kolegico Gresle, ki sedaj predajam besedo. Danke. Hvala lepa, gospod predsednik Ahtui, srčno dobrodošli. Ta delavnica je zame pomembna, saj sem poročevalka za eh, odbor za proračun eh, o eh, proračunski zakonodaji in če govorimo o tem, moramo seveda videti, kaj smo storili in glede tega sem zelo učinkovita. Lahko eh, povem, koliko je parlament prispeval k Eh, poenostavljanju. Pozdravljam tudi eh, člane eh, odbora za nadzor proračuna. Tu imamo skupno deljeno pristojnost in pozdravljam tudi kolego Elo, ki je v odboru za industrijo pristojen za to vprašanje. Torej, veselim se te izmenjave in sem že Eh, grozim z nadaljevanjem. Vsak sklad je eh, svojstven in mi moramo najti rešitve za specializirane sklade. Tu imamo tudi eh, strukturne sklade, kmetijski sklad, sklad za razvoj podeželja in druge sklade, naprimer raziskovalni sklad, s tem se bomo danes ukvarjali torej hvala eh, odboru za proračun, za eh, organizacijo in predsednik eh, Artui, vračam vam besedo. Hvala, gospa predsednica. Jaz predlagam, da vi predsedujete prvemu delu z tega sestanka. Odlično, z veseljem. Besedo dajem generalni direkciji za proračun gospodu Velbrku, eh, direktorju centralnih finančnih eh, služb. Eh, sodelujemo že mnoga leta in uspelo nam je marsikaj na področju poenostavljanja zakonodaje o proračunu in veselilo bi me, če bi nam uh, uh, uspelo to uresničiti, kar smo uresničili pri proračunu, uh, tudi pri drugih skladih. Torej, prosim, beseda je vaša. Merci. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod predsednik. Dragi poslanci, gospe in gospodje, hvala lepa, da ste povabili komisijo, da predstavi rezultate javnega posvetovanja in zato, da predstavimo tudi prihodnji predlog revidiranja finančne uredbe. Tako kot je predsednik Artui pravilno povedal, to mora biti postavljeno v splošni kontekst proračuna in rezultatov te pobude. To je seveda ena izmed glavnih prioritet komisije sedaj. Potem imamo tu še širši kontekst večletnega finančnega okvira, imamo umestni pregled. In seveda vas ne bo presenetilo, da bomo pri našem predlogu imeli dva glavna cilja. Prvi je ta, da bi povečali fleksibilnost in drugi, da bi povečali stopnjo poenostavljanja. pri teh dveh ciljih, pri fleksibilnosti in poenostavitvi, bi optimizirali izdatke in učinek evropskega proračuna že ob koncu tega večletnega finančnega okvira. Ampak kakšen je proces, ki smo ga imeli? Pogovarjali smo se veliko s vsemi službami in izvršnimi agencijami, Pogovarjali smo se tudi z interesnimi deleženci, ozaveščali smo tem, v tem smo imeli tudi dogodek 6. april 2016, potem smo od marca do maja imeli posvetovanje na spletu in sedaj bom skušal predstaviti glavne rezultate, ampak zelo nakratko. Ne gre le za to, da želimo imeti posvetovanje, pa pravi dialog z interesnimi deleženci in zato bomo oktobra imeli tudi dogodek s povratnimi informacijami. Tam se bomo pogovarjali z interesnimi deležnici in potem bomo obrazložili, kako smo poštevali njihove težave. Predlog poenostavitve in revidiranja finančne uredbe bo predstavljen v specifični obliki. V enem samem predlogu ne bo vseboval le predlog revidiranja finančne uredbe, ampak bomo imeli tudi ciljno usmirjene spremembe pri različnih zakonodajnih aktih, zato da bi odstranili vse vrzeli, ki jih imamo v aktu in tudi so uska grla. Sedaj pa gremo kar na rezultate javnega posvetovanja. No, ne bo vas presenetilo, ko bom rekel, da imamo v največji kategoriji posamične državljane, vladne organizacije, raziskovalne organizacije, univerze, nacionalne javne organe in druge organizacije. Potem imamo tudi glavna področja financiranja, to poznate, tukaj predvsem za nepovratna sredstva, potem imamo tudi nekaj javnih naročil in 20 odstotkov porazdelitve med posrednjim upravljanjem in finančnimi instrumenti. To financiranje se črpa preko različnih programov, poznate obzori 2020, programe zunanjih dejavnosti, Potem imamo Evropske strukturne naložbene sklade Erasmus Plus, Kozme in CEF. Kaj pa sporočilo, ki smo ga slišali preko javnega posvetovanja? Bilo je jasno in glasno. Vsi pozivajo k poenostavitvi in še glasnejši so, ko gre za fleksibilnost. Potem smo tu zastavili kar nekaj vprašanj interesnim udeležicam, sedaj si bomo podrobno pogledali odgovore na ta vprašanja. Kar zadeva sedanjo raven jasnosti pravil, sveda deležniki niso zadovoljni, pozivajo k temu, da bi imeli en sam vodič, kjer bi izbrali glavna finančna pravila. Potem vidimo še en zelo jasen rezultat. Veliko je popraševanja po jasnih pravilih, ko gre za področje na vzkrižju interesov. To zajema vse načine izvajanja. Ne gre le za nekaj, kar bi skrbelo zaposlene v EU. To velja povsem za vse partnerje, ki izvajajo evropska sredstva, vključno z upravljanjem na deljeni ravni in na posrednji ravni. Potem Glede fleksibilnosti, tu vidimo veliko podpore temu, da bi uporabili skrbniške sklade, tudi če imamo notranje krize, pa tudi, da bi uporabili to idejo glede majhnih letnih rezerv, ko gre za zunanje dejavnosti. Na no, komisija je gotovila, da je tu kar nekaj pomislekov glede preglednosti, dodajanja, usklajevanja z drugimi programi in instrumenti, pa tudi, ko gre za to, da moramo oblikovati skupna pravila z drugimi darovalci. No, seveda nas to naravno prevede do naslednjega vprašanja, kako je s povečanjem konvergenco pravil. Tu imamo ponovno zelo visoko stopnjo. Veliko je pozivov k temu, da bi imeli en iz pravil, kar bi bilo odvisno od ene vrste financiranja, recimo tu gre za to, ko kombiniramo različne instrumente ali pa tu uskladimo različne vrste intervencij. In tu slišimo močne pozive, da bi povečali konvergenco ali interoperabilnost med nepovretnimi sredstvi, med finančnimi instrumenti in drugimi finančnimi sredstvi. Tu želimo bolj povdariti stične točke med različnimi vrstami financiranja tako da bi res na minimum znižali te razlike med instrumenti. Sedaj pa tema, ki je bistvenega pomena za udeležence te delavnici popovdne in tu gre za poenostavljene oblike povračila stroškov. Sedanja situacija ni jasna, to smo slišali, jasno pravijo, da ko gre za poenostavljene oblike povračila stroškov, vračanja stroškov, to lahko zmanjša pravno obremenitev, lajša poročanje. S tem lahko povečamo tudi pravno gotovost. Ampak raziskovalne skupnosti in nevladne organizacije so še vedno precej zadržane, glede tega, da bi imeli povračila na podlagi rezultatov. Zato, ker pač menijo, da potem ne bi mogli dobiti povrnjene vse prave stroške in ta nov pristop je najprej treba preveriti, preden bi to uredno potrdili. Ampak, ko to lahko poštevamo kot dodatno možnost in ne kot glavni standard, ta predlog je deležen večje podpore med deležniki. Ampak v imenu komisije bi rad povedal, da je za nas financiranje raziskav pomembno. Ne gre za to, da imamo le en sam instrument, gre za kombinacijo različnih instrumentov. Recimo tu imamo pašalno stopnjo, imamo včasih tudi nepovratna sredstva, imamo finančne instrumente za raziskave. Tudi to je pomembno za izvajanje in tu imamo tudi model vračila stroško, ko gre za rezultate. In kakšen je output, kakšni so pa rezultati? Razlika je, da pri outputu raziskovalci potrdijo to, da bodo dobili povrnjene stroške na podlagi rezultatov ob koncu raziskav. To gre lahko za objavo člankov, gre za to, da sodelujo na različnih seminarjih ali opravijo laboratorijske analize, oblikujejo prototipe. Torej gre za zelo konkretne primere, pri katerih imamo lahko nadzor in kar nam omogoči, da se odmaknemo od sedanjih malinkosti preučevanja računov in drugih razpredeljnic. Torej, tu se osredotočimo na rezultate in preučimo glavne vidike rezultatov. In seveda je to zelo pomembno tudi pri finančni politiki, da se osredotočamo na rezultate. Nakratko bi omenil še druga področja, kjer je kar nekaj pomislekov in težav. In tu gre za poenostavljanje odnosov med mednarodnimi organizacijami ali mednarodnimi partnerji, ki so nas pozvali k temu, da bi poenostavili poročanje, nadzor, zlasti, ko gre za hibridne ukrepe. Torej, tu pomešamo neposredno in posredno upravljanje. Večina želi, da bi se bolj zanašali na postopke, takrat, ko to komisija oceni kot enačico evropskim zahtevam. Potem še vedno pri posrednem upravljanju, ampak to bolj splošno velja za vse kategorije deležnikov. Tu se močno poziva k temu, da bi se izognili različnim plastem nadzora. Tu bi lahko preučili to možnost, da bi imeli navskrižne revizije in da bi se potem zanašali na, na to, ko bi bilo to mednarodno sprejeto in bi bilo upravljeno strani mednarodnih eh, revizorjev pri evropskih sredstvih. Potem imamo tudi posredne stroške, tudi to smo slišali. Kot veste, imamo tu zelo strok pristop in to je zelo pomembno, ko želijo organizacije imeti celovit sistem povračila stroškov. Potem pa še roki, mednarodni partneri so opozorili tudi na to področje, ker je preveč omejujoče. No, na koncu bi omenil še poenostavljena pravila za finančne instrumente. Tu slišimo glasne pozive, da bi to olajšali, da bi imeli bolj učinkovito kombinacijo med finančnimi instrumenti in drugimi oblikami podpore. Zato, da bi omogočili pretok finančnih instrumentov, da se to prerasporedi tiste instrumente, kamor je to namenjeno. Na tak način bi omogočili zmanjšanje potreb po svežih sredstvih iz postopka odobritve sredstev. In na koncu še nekaj. Omenil bi sedem področji dela, kjer komisija dela in pošteva rezultate javnega posvetovanja. Najprej gre za poenostavitev za prejemnike in druge upravičence evropskih sredstev. Tu gre tudi za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev, gre tudi za pošaljne vsote, gre za rezultate pri povračilu. Potem imamo drugo točko, da bi šli iz večkratnih več plasti nadzora na navskrižno za našo revizijo, oceno autorizacije in poenotenje zahtev priporočen. Tretje, da bi imeli izvajanje enega niza pravil, zlasti pri hibridnih ukrepih ali ko uskladimo različne ukrepe ali instrumente. Četrto področje se nanaša na bolj učinkovito rabo finančnih instrumentov. Peto področje se nanaša na bolj fleksibilen proračun. Tu gre za te skrbniške sklade, ki sem jih omenjal, majhne letne rezerve. Šesto področje se osredotoča na rezultate, tudi treba uskladiti poročanje. Poročanje se ne bo znižalo, usklajeno bo. Najprej, ko sestavimo proračun, potem pa to poštevamo še pri računovodskih izkazih. In sedma točka, tu gre za bolj poenostavljeno evropsko administracijo, ki bi delala bolje, tako da bi zbrali vsa dobrena sredstva in bi privrčevali pri ekonomiji obsega, tako da bi delali na bolj učinkovit način administracije. Dobro, oba predsedojoča, to je kratek povzetek dela komisije, to so rezultati javnih posvetovanj. Mi seveda želimo sestaviti nove predloge septembra to je naš cilj, tako da bi se potem strinjali glede prihodnega dela, tudi 1. januarja 2018, to pa bi potem še vedno vplivalo na sedanji finančni okvir. Na koncu bi se vam rad zahvalil za nadaljno priložnost, da vas poslušamo, da se pogovarjamo z deležniki, zato da bi izboljšali finančno uredbo. Hvala. Ja, dank, das ist... Ja, hvala lepa. To ni povsem brez. Uh protislovi, to, kar ste ugotovili pri popraševanju deležnikov. E, torej, me res zanima, kaj bo komisija na koncu predlagala. Pomemben akter pri nadzoru je Evropsko računsko sodišča. Pozdravljam predstojnega člana, gospoda Lazarova, ki nam bo predstavil uh, videnje um, pri računskem sodišču. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica, gospa uh, Gresle, gospod uh, Artui, uh, predsednika odborov Kont in Bač, spoštovane poslanke in poslanci v Evropskem parlamentu, uh, gospe in gospodje. Uh, Pomembno je imeti dobro finančno zakonodajo, da zagotovimo dobro finančno upravljanje evropskih eh, sredstev. Eh, poraba evropskega denarja na najboljši način in eh, odgovornost na transparenten in dober način sta glavna elementa za vsega. Eh, tako upravljanje. Eh, torej, jaz bom eh, vključil v svojem prispevku tudi osebna razmišljanja. Prejšnji govornik je predstavil prihodnji predlog komisije v skladu s pogodbo, pa bomo mi predstavili tudi svoje mnenje, ko bo na voljo, saj imamo svojo pač nalogo, tako kot parlament in svet. Eh, danes eh, bomo eh, razpravljali o finančni uredbi, kakšna bi bila lahko, kako jo je mogoče izboljšati in osredotočili se bomo na določena praktična vprašanja in vsakodnevne izkušnje. Nekaj splošnih opomp na začetku, potem pa načela in potem bom pa izpostavil še določene točke, na katere moramo biti posebej pozorni lahko pravimo, da eh, za dobro prakso ne potrebujemo nujne tudi stroge zakonodaje. Eh, komisija Eh, eh, in druge institucije bi lahko učinkovito upravljali eh, porabo v Evropske uniji tako, da je zakonita in urejena. Upravljanje in ukrepi so seveda ključni za izboljšanje in zato potrebujemo seveda tudi regulativni okvir. Ta poraba seveda ne sme biti predmet zlorabe in pravila morajo biti čim bolj enostavna. Treba je seveda seveda tudi zagotoviti za primerno knjiženje izdatkov, odgovornost na transparenten način. In eh, eh, finančna uredba je podlaga za dobro upravljanje, kdo kaj počne, kdaj eh, in kateri ukrepi so potrebni. In upravljanje v komisiji. Mi se sedaj osredotočamo na zadnjo stopnjo eh, in sicer ocenjevanje upravljanja v komisiji. Eh, osredotočamo se na finančno upravljanje, na revizijo in nadzor. Eh, jaz sem pristojni član računskega sodišča za te naloge in jeseni bomo objavili posebno poročilo. In to delo Eh, bo dalo nadaljni input eh, za obnovo finančne uredbe. Gospod Artui je dejal eh, že aprila 2016, da, se, da komisija dejansko ozavešča in tu seveda moramo tudi upoštevati zdravo pamet pri pripravi novih pravil. Eh, če nekdo ne spoštuje pravil, potem eh, eh, velja načelo spoštuj ali razloži. Najboljša praksa pa bo vključevala tudi neke zahteve, ki jih vzpostavlja Evropska unija za javne organe in druge organe določene točke smo obravnavali v preteklosti in te moramo še vedno urejati. Naprimer, neporavnane obveznosti eh, bodo spet eh, zelo visoke eh, v tekočem večletnem obdobju in ali te obveznosti še vedno zagotavljajo dobro načrtovanje plačil ali preprečujejo prekomerno porabo. Eh, finančna uredba eh, mora torej obravnavati dolgoročne vedike eh, načrtovanja proračunja in mi se moramo vprašati, ali so finančni instrumenti predmet za dostnega spremljanja v komisiji in tudi prihodke je treba pravzaprav zelo dobro načrtovati. Treba je vprašati, Eh, ugotavljati, naprimer, eh, da obstajajo eh, zelo visoki notranji namenski prejemki in v ta namen je potrebno ažurirati finančna pravila. Ehm, treba je seveda tudi ustrezno vsega, ehm, načrtovati eh, prihodke, pa tudi eh, bruto izdatke eh, in sicer čim prej moramo to načrtovati. Na ta način bomo zasegli najboljše rezultate. Finančna uredba lahko pravzaprav tudi da nekaj korakov za implementacijo proračuna, ki se osredotoča na rezultate. Mi se moramo seveda upraviti, vprašati, kako bo ažuriranje finančne uredbe eh, pomagalo komisiji pri eh, izvajanju svojih nalog eh, organa za proračun in tudi za razrešnico. Mi se moramo vprašati, kako bomo zagotavljali tudi dosledno zanesljivo poročanje Seveda pri vseh teh eh, nalogah eh, potrebujemo eh, poenostavljanje. Če imamo kompleksno zakonodajo, potem je težko izboljšati učinkovitost. Kolegi komisarjev mora zagotavljati, da je poraba proračunov dosledna, da je učinkovita in da je skladna z učinkovitost Eh, pravili in učinkovitostjo. Eh, treba je seveda eh, spoštovati tudi vse roke. Roki so zelo pomembna komponenta finančne uredbe. Pravočasno poročanje je nekaj, kar dodana, dodaja vrednost in sporočili lahko dobivamo odgovore. Uh, Eh, nimajo pa seveda vse stopnje v procesu eh, določene roke. Eh, Naprimer, pomislimo na leto 2015, ko so nekoliko prej sprejeli konsolidirano bilanco. Na ta način eh, smo lahko eh, predstavili svoje poročilo do 13. oktobra, eh, cel mesec prej kot v preteklih letih. In na ta način, torej, če pomaknemo datume naprej, eh, lahko pravzaprav pospešimo tudi postopek razrešnice. Eh, mi eh, moramo pa seveda vključiti v naše delo vse dokumente, ki so relevantni za razrešnico. Mi moramo nadaljevati z preverjanjem računov in pregledovanjem doslednosti In eh, seveda se moramo zavedati, eh, da eh, imamo tudi sektorsko zakonodajo in potrebujemo torej zagotovljeno doslednost pri vsem tem. In še zadnja misel ni dovolj, eh, da zagotovimo revizijo sedanje finančne uredbe. Treba je zagotavljati pravzaprav implementacijo eh, uredbe. Eh, in ko že ažuriramo, moramo seveda upoštevati določene pravila. In sicer uredba mora temeljiti na načelih in mora biti detaljirana sam tam, kjer je to potrebno. Treba je upoštevati dolgoročne proračunske potrebe in razmišljati o vlogi eh, eh, obveznosti. Treba je eh, pripraviti proračun glede na želene rezultate. Treba je omogočiti dobro razmerje med revizorjem in revidiranim organom in vsega, Vsekakor upam, da bomo tudi eh, mi eh, zagotavljali eh, mnenja pravočasno, da boste tudi vi pripravljeni za vaše pogovore, naprimer svetom in drugimi. Hvala lepa. Torej, mi bomo prav gotovo morali še razpravljati o tem, kako stvari uresničevati. Raziskave so seveda zelo pomembne za nas. To je evropska prihodnost. Torej, eh, pozdravljam eh, gospo Atane in gospoda Sutnarja iz Evropskega eh, združenja za raziskave in tehnologijo. Imate skupaj 15 minut, to boste prav gotovo porazdelili. Imate vprašanje, imam vprašanje za gospoda Lazaruja. Torej, bil sem presenečen, da je očitno treba izboljšati našo proračunsko nomenklaturo eh, in da ni treba, da je treba pač eh, proračun bolj eh, uskladiti z resničnostjo. Sem vas pravilno razumel. Upam, da sem razumel vaše vprašanje, gospod eh, predsednik, vendar mi ne predlagamo zmanjšanja eh, verov. Mi smo eh, v našem letnem poročilu za leto 2014 dejali, da mora biti proračun bolj fleksibilen in da mora omogočiti obravnavo nepredvidenih dogodkov. To smo na primer videli v preteklem letu. Mi smo pozivali komisijo tudi naj pokaže več fleksibilnosti in poenostavljanja. Veseli smo, da komisija to dejansko tudi upošteva. Hvala lepa. Ja, razumel sem vas, vendar kar me je presenetilo v proračunu. Pri izdatkih eh, se včasih vzame neto eh, med izdatki in prihodki. Naprimer za plačila eh, funkcionarjev, ali ne bi bilo bolje, če bi imeli pravzaprav imeli izdatke med izdatki eh, in prejemke med proračunskimi prejemki. To je bilo moje vprašanje. Um, yes, we, we, we do advocate that. Uh, da, zauzemamo se za to. Hvala lepa za pojasnitev. Predlagamo tudi, da naj se proračun ne eh, zmanjša za neko projekcijo eh, namenskega prihodka. Torej, mi menimo, da mora eh, proračun biti proračun in namenski prejemek eh, mora biti eh, dodeljen proračunu kot eh, celota, se pravi, da je ta eh, jemek mogoče uporabiti za celoten proračun. Hvala. Eh, nadaljujemo, gospa Atane in gospod Sutner, prosim. Hvala lepa obema predsedojočema. Posem na kratko. mi ne govorimo pogosto eh, pred odboroma. EARTO eh, e je Združenje evropskih eh, centrov za raziskave. Pomembna je bila konsultacija komisije o raziskavah. Raziskave so naš ključni posel, torej Eh, mi nismo predstavniki univerz, mi nismo predstavniki industrije, mi nimamo izobraževalnega namena. Naša eh, storitev so eh, raziskovalne pogodbe, ki jih prodajamo vladam in industriji. In obzorje 2020 je naše ključno področje naj komentiram eh, to uredbo. Eh, torej, mi eh, tu ne dobivamo dodatnega denarja in naj nekoliko pokažemo, kaj smo počeli. Tu v odboru vidite različne predloge za proračun in včasih, ko si ogledamo finančne instrumente in proračun, ko nam pravijo, da so finančni instrumenti prava pot za naprej, imamo določene eh, dvome, saj naš poslovni model temelji na nepovratnih eh, sredstvih. Eh, mi imamo tu eh, eh teh eh, devet največjih organizacij za raziskave in tehnologijo in vidimo pravzaprav, eh, koliko delovnih mest, prometa je in tako naprej. Eh, Včasih imamo eh, občutek, če primerjamo eh, nepovratna sredstva in eh, mm, finančne instrumente, da številke pravzaprav ne ustrezajo našim potrebam. Torej, pogledamo si številke za RTU. Torej, seveda se osredotočamo na potrebno, uh, obzorje 2020. Uh, 15 odstotkov vseh projektov na področju obzorja 2020 vključuje vsaj enega člana EARTO, 8 eh, odstotkov eh, celotnega financiranja so prejeli člani EARTO, torej tu je kar nekaj sodelovanja, toliko da veste, kdo smo in kaj nam pomenijo ti programi. Eh, dobili ste seveda dokument, tu imate še kopije in besedo predajam kolegi. Hvala lepa tudi za možnost, da spregovorim tukaj. Tudi jaz redko kdaj eh, govorim pred javnostjo. Nisem nekdo, ki bi se ukvarjal z eh, lobin, lobiranjem. Jaz sem ponavadi v. Uh, Eh, inženirskih prostorih. Eh, govoril sem za inštitut Fraunhofer eh, danes pa sem tudi v delovni skupini finančnih strokovnjakov EARTA. Torej, današnji časi so specifični in RTO-ji eh, ugotavljajo, da se če dalje bolj uporabljajo finančni instrumenti. Eh, eh, mnogi finančni instrumenti ne delujejo za številne deležnike na področju raziskav in eh, razvoja. Naprimer, eh, to ne funkcionira za številne RTO-je. Eh, ti dosti krat, naprimer, eh, po statutu eh, ne smejo jemati posojil. E, poslovni modeli in njihova struktura pa e, e, so ponavadi taki, da finančni instrumenti niso primerni za financiranje. To smo, na primer, ugotovili v zadnjih mesecih. Torej, kaj ugotavljamo? Finančni instrumenti so lahko samo dopolnilo za nepovratna sredstva. Eh, na določenih področjih so finančni instrumenti smiselni, eh, so pa lahko samo dopolnilo in ne nadomestilo nepovratnih sredstev. Zelo pomembno je, da eh, skladi Eh, za finančne instrumente naj se ne polnijo iz programov eh, za eh, nepovratna sredstva, ki potrebujejo pravzaprav drugačne vere financiranja. Drugo vprašanje, ki je za nas zelo pomembno, je vprašanje povišanja pavšalnih sod, pavšalnih stopanj in stroškov na enoto povšanja Eh, določeni eh, pavšali lahko delujejo za manjše in neizkušene prejemnike. Problem pa je, da imamo tukaj rešitve, ki eh, so narejene po enem kopitu za male MSP-je, kot tudi za veliko industrijo. RTO je pa imajo dosti krat eh, inf, sofisticirano infrastrukturo, veliko znanja in to eh, v, dodajajo tem projektom. To je seveda tudi nujno potrebno za uspešno izvedbo eh, projektov. Poenostavljeno financiranje pa je tako, da ne zagotavlja zadostnega financiranja eh, dejavnosti raziskav in inovacij. Eh, mi eh, torej sklepamo na podlagi vsega tega, eh, da pašalnih vsot in stopen ter stroškov enote ne smemo posploševati. To ne sme biti ne pravilo za vse akterje. Treba je financirati dejanske stroške, vključno s polnimi stroški, In treba je torej upoštevati eh, profesionalna pravila za računovodstvo, ki veljajo v določeni državi. Kar zadeva poenostavljanje revizije in poročanja, mi seveda pozdravljamo pripravljenost eh, za poenostavljanje pravil. Eh, revizija in eh, poročanje naj bi postala bolj enostavna, eh, kaj ti dosti krat lahko predstavljata breme in če si ogledamo raziskovalne projekte, so pravila za revizijo in poročanje eh, faktor tveganja. Izkušnje kažejo, da obstaja tveganje, nek življenjski ciklus pravil in revizij v teku programa. E, torej, dosti krat se namreč pravila ne spreminjajo, spreminjajo se pa pristopi eh, do določenih eh, pregledov. To pomeni, da eh, revizija pozneje lahko pokaže drugačne rezultate kot na začetku. Potem pa imamo učinek, ki smo mu priča pri ne, prizanesljivosti eh, revizije. Torej, dosti krat ima, potrebujemo večjo usklajenost, eh, če imamo različne enote. Eh, naj predstavim še eno stvar in sicer mi potrebujemo kontrolo, ki temelji na rezultatu. Torej, RTO-ji pravijo, da je to načeloma nekaj dobrega, vendar v tem trenutku potrebujemo bistveno več informacij za to, da izoblikujemo dokončno mnenje, ali je to res eh, prava pot. Pomembno je, da razmislimo o naslednjem. Eh, tveganje je samo po sebi tveganje in rezultat je samo do neke mere eh, predvedljiv. In če je, vse, če je od rezultata odvisno eh, nadaljne financiranje, je to lahko problematično. Eh, potem naš eh, zaključek je naslednji. Ta koncept je treba razvijati naprej, treba je upoštevati izkušnje ključnih eh, deležnikov, to je v končni fazi tudi eh, pomembno eh, zato, da skupnost sprejme ta pravila. Se pravi, potreben je tudi konsens različnih institucij, Na ta način eh, se zagotovi tudi neka pravna varnost eh, za prejemnike eh, teh sredstev in zaradi tega to tudi mi priporočamo pri nadaljnih pristopih. Torej, izkoristili smo naš čas, tu je bilo nekaj specifičnih misli, skupaj skupnosti eh, RTO-jo, se pravi organizaciji za raziskave in tehnologijo in upam, da boste eh, to eh, upoštevali tudi pri nadaljnih razmišljanjih. Hvala lepa. Ja, Najlepša hvala. To so zelo zanimive predstavitve. Eh, nekoliko sem bila razočarana zaradi težav z eh, pavšaljem. Pavšali so namreč eh, instrument poenostavitve. Eh, ampak eh, sedaj seveda vidimo, da potrebujemo tudi pravno gotovost, ko gre za ex post revizije. In zdi se mi, da bo na tem področju potrebno še veliko storiti in to zagotovo ni lahko. Ne bo lahko. Najlepša hvala za to predstavitev. Sedaj pa bomo nadaljevali z uh, gospodom Feralisom in beseda je vaša. Ich glaube, ich habe jemanden übersehen. Entschuldigung. Ach, oh, nekoga sem spregledala, se opravičujem. Gospod Estermann. Združenje evropskih univerz. Beseda je vaša. Najlepša hvala. Gospod in gospa predsedojoča, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, najprej bi se rad zahvalil za eh, povabilo na današnjo eh, predstavitev in preden pričnem eh, z predstavitvijo temeljnih točk našega združenja, naj povem eh, nekaj besed eh, o Združenju Evropskih univerz. Eh, mi smo največja organizacija univerz, predstavljamo več kot 800 posameznikov iz 47 držav. V našo organizacijo je vključenih tudi 33 organizacij, Eh, poleg tega podpiramo univerze in pa politike na nacionalni ravni in sicer eh, z študijami, z javnimi posveti, eh, z primerjalnimi podatki, kot recimo za obzorje 2020 in Erasmus+. Poleg tega imamo tudi ustrezne kriterije za ocenjevanje učinkovitosti evropskih raziskav. Osredotočil se bom na deset temeljnih točk, skušal bom predstaviti eh, širšo sliko, eh, ampak eh, preden spregovorim o teh desetih točkah, bi vam rad predstavil še enega izmed ključnih izzivov pri vzpostavljanju poenostavitve. Na tej prosojnici lahko vidite podatke eh, observatorija eh, za eh, javno financiranje in eh, vidite eh, lahko, eh, da se je javno financiranje univerz eh, znižalo v obdobju 2008 do 2014 in tukaj govorim tudi o raziskovalnih dejavnostih v določenih primerjih. Eh, se je financiranje znižalo celo za 50 odstotkov in to ima seveda vpliv eh, na financiranje univerz na evropski ravni in zaradi tega je to potrebno tudi upoštevati. Prva točka, eh, ki jo želim izpostaviti in se nam zdi izjemno pomembna in to so povedali že moji predhodniki, je, da vzpostavimo uh, enotna eh, pravila, vendar pa eh, moramo omogočiti različne možnosti financiranja eh, za različne sektorje in pa prejemnike. Recimo, ko govorim o obzorju 2020 ali pa programu Erasmus, potrebno je upoštevati raznolikost akademskih raziskav. Druga točka je tudi že bila omenjena. Upamo, da bo vzpostavljeno ravnotežje med eh, proračunom, ki temelji na rezultatih in pa eh, financiranjem eh, z vidika stroškov. Financiranje raziskav je izjemno težavno področje. Seveda je lažje zagotoviti financiranje za področje infrastrukture kot pa za področje raziskav. Eh, imamo različne eh, sisteme na ravni držav članic in tudi to je potrebno upoštevati vse, tako upamo. In upam, da bodo eh, deležniki morali tudi prispevati k tej razpravi. Poleg tega je potrebno oceniti rezultate, kar tudi predstavlja velik izziv. Pri temeljnih raziskavah lahko tudi nedoseganje rezultatov veliko pomeni potem eh, pa je za univerz zelo, zelo pomembno tudi, da financiranje temelji na stroških dejavnosti, torej potrebno je zagotoviti eh, finančno eh, trajnost. Pavšalne vsote, pavšalne stopnje in pa financiranje stroškov na enoto so seveda koristni mehanizmi, vendar pa moramo zagotoviti tudi zadostno pokrivanje stroškov. In tukaj se pojavljajo določeni izzivi. Tretja točka, ki jo želimo izpostaviti, se nanaša na upravne postopke. Do velikega napredka je prišlo. In sicer se je precej eh, zmanjšalo obdobje eh, za pridobitev eh, financiranja, vendar pa je tudi tukaj potrebna določena prožnost. Naslednja točka. Potrebno je zagotoviti različne možnosti za povračilo eh, stroškov, eh, kajti finančna uredba to dovoljuje in eh, različni prejemniki morajo imeti možnost izbire, kajti določene univerze eh, Eh, bi raje sprejele pavšalno vsoto, ker nimajo ustreznih upravnih kapacitet, ker nimajo veliko projektov. Drugi inštituti, ki imajo na tem področju zelo močne kapacitete, pa uh, bi uh, raje uporabili uh, računovodske uh, postopke. Peta točka. Potrebno je eh, okrepiti eh, različne vire financiranja nacionalni eh, in regionalni ravni. Sofinanciranje predvsem predstavlja velik izziv. Predstavil sem številna področja, kjer je prišlo do rezov In 80 odstotkov financiranja za univerze se zagotavlja iz eh, temeljnega proračuna. Eh, tisti, ki imajo dovolj eh, sredstev, lahko zaprosijo za to eh, pomoč, medtem ko eh, tiste univerze, ki so v težavah eh, na nacionalni ravni, eh, imajo s tem še večje težave pri pridobivanju sredstev. Torej, eh, kombinacija različnih instrumentov bi nam pomagala pri soočanju za tem izzivom. Šesto eh, priporočilo gre eh, za eh, priznavanje in sprejemanje različnih računovodskih praks v državah članicah. To je ključna točka pri poenostavitvi in pri zmanjšanju upravnega bremena. Na ta način bi lahko zagotovili tudi večjo učinkovitost. V posvetu smo lahko ugotovili, da morata dve tretjini univerz postaviti eh, paralelni management eh, in pa računovodski sistem za izvajanje programa obzorje 2020. Torej veliko sredstev se izgubi v sistemu. Sedma točka, eh, upamo, da bomo lahko razvili odnos, ki bo temeljil na zaupanju, odrači se moramo dvojnim revizijam in eh, sprejeti je potrebno tudi eh, nacionalne revizorske certifikate. Osma točka. Potrebno eh, je zagotoviti ustrezno ravnotežje med stabilnostjo in pa spremembami pri računovodskih pravilih. Deveta točka, tudi to je bilo že omenjeno. Zaskrbljeni smo zaradi razširitve uporabe novih finančnih instrumentov, ki temelijo na eh, posojilih. Recimo v eh, preteklem letu so bila sredstva odzeta programu Obzorje 2020 eh, in ta sredstva so bila preusmerjena v Evropski sklad za uh, strateška vlaganja. Zaskrbljeni smo, kajti gre za sredstva, ki eh, so bila odzeta zelo uspešnemu programu in preusmerjena v drug program. In eh, v številnih eh, državah univerze ne morejo sodelovati v tem novem programu zaradi tega, ker nimajo pravice do posojil. Torej, Malo verjetno je, eh, da bi univerze tvegane raziskave financirale pod tovrstnimi pogoji. In še zadnja točka, ki jo želim izpostaviti, gre za zelo pomembno točko eh, in sicer eh, na področju izvajanja. Potrebno je zagotoviti čim večjo učinkovitost. In upamo, da eh, bo parlament, čeprav posebej v okviru odborov, poskrbel eh, tudi za oceno izvajanja različnih načel, o katerih smo razpravljali. Toliko torej sem eh, vam želel povedati danes. Veliko informacij imamo na voljo glede različnih vidikov te teme in seveda smo pripravljeni te podatke deliti z vami. Najlepša hvala. Ja, Hvala lepa. Eh, na prvi pogled je ta predstavitev izgledala povsem eh, nedolžno, ampak eh, kar nekaj zapletenih primerov ste omenili. Sedaj pa dobi besedo profesor Firat. Good afternoon, dear chairs, dear member of uh, Europe. Dobar dan, spoštovana sopredsedujoča, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, dame in gospodje. Najlepša hvala še enkrat za povabilo na današnjo eh, predstavitev. Eh, predstavljamo eh, majhna in srednja velika podjetja v Evropi, smo majhno podjetje, prej kot srednjo. Naš sedež je v Huningu in mogoče zato ime še nikoli niste slišali. To je zadnja vas na trojni meji med Francijo, Švico in Nemčijo smo zelo majhno podjetje, eh, ki eh, dela na področju biomarkerjev eh, in sicer delujemo na področju diagnostike in pa na področju personaliziranega pristopa k medicini. Razvijamo proizvode prihodnosti, gre za inovativne proizvode in proizvode. Sicer delujemo na treh zelo pomembnih področjih. Eh, prvo področje je eh, popuščanje eh, srca, tu gre predvsem za miokardijo. Poleg tega delujemo tudi na področju zgodnega ugotavljanja Alzheimerjeve bolezni, ki predstavlja velik problem v Evropi. In potem je tukaj še reumatidni uh, eh, artritis, eh, kjer razvijamo metodologijo za ugotovitev učinkovitosti različnih eh, terapij. Veliko uh, različnih uh, terapij je na voljo in izbrati pravo terapijo za uh, posameznega uh, bolnika je izjemno težko. Um, Ozratočili smo se predvsem na uh, Munich, eh, München, pa tudi Pariz in eh, Strasburg. Eh, naši sodelavci v glavnem prihajajo iz akademskega sveta, eh, iz univerz, eh, preživeli so veliko let v velikih farmacevtskih podjetjih in Zelo eh, nam je všeč eh, tudi okolje, v katerem eh, delujemo in tam razvijamo proizvode prihodnosti. Torej, preskočil bom to in se osredotočil na evropska nepovratna sredstva, ki smo jih uspeli pridobiti. Zelo sem ponosen na to, da sem evropejec, še prav posebej v zadnjih šestih letih kajti eh, leta 2008 smo uspeli pridobiti evropska sredstva in uspeli smo prijavi, eh, pripraviti eh, projekt, za katerega smo prijeli 75 milijonov evrov. Seveda gre za določen prevzem tveganja in to omogoča podjetjem, kot je naše, da razvijajo inovativne eh, proizvode. Seveda pa je to zelo pomembno, kajti gre za proizvode prihodnosti. Kot lahko vidite eh, na tej prosojnici, naše podjetje in podjetja, s katerimi sodelujemo, eh, delujejo oziroma sodelujejo pri različnih evropskih projektih. Gre za proizvode razvoj inovativnih eh, zdravil eh, za eh, obzorje 2020 in tako naprej. Udeleženi pa smo tudi pri določenih nacionalnih projektih. Ampak rad bi se osredotočil na tri projekte, ki predstavljajo zares zelo dober primer financiranja in učinkov evropskega financiranja. Skušali smo pripraviti oceno za vidika majhnih in srednje velikih podjetij, gre za izvajanje projekta IMI. In lahko ugotovite, hitro lahko ugotovite, da je bilo prvotno financiranje eh, zelo eh, nizko, eh, kmalo pa se je to financiranje dvignilo na 100 odstotkov. Potek so tukaj projekti FP7, ki jih že zelo dolgo poznate, zelo zadovoljni smo bili. Mm, kljub določenim kritikam, ki so se pojavile v zvezi z eh, rezultati eh, teh eh, projektov. Veliko sodelovanja je bilo in tudi rezultati so bili doseženi. In potem je tukaj še obzorje 2020. sicer sem nekoliko pristranski, eh, kajti imamo eh, dve, eh, dva projekta in 100 eh, milijonov evrov smo prejeli za financiranje eh, teh dveh projektov. Seveda smo zelo veseli, eh, da smo uspeli pridobiti ta sredstva. Pri eh, projektih IMI eh, se nam je zgodilo eh, nekaj eh, čudnega. Tako vsaj kažejo naše eh, raziskave, nismo uspeli ugotoviti, kaj je šlo narobe. In to je tista informacija, ki vam jo lahko danes posredujemo enega izmed projektov smo zaključili lansko leto, ampak eh, končnega plačila eh, še zmeraj ni bilo. Mogoče gre za to, Ker, mogoče gre za to, eh, da temu projektu predseduje konzorci e FPE in Eh, mogoče eh, poročanje eh, še ni bilo zaključeno. Mislim, da gre tu za manjši problem. Torej sodelujemo pri treh projektih in enega sem pripravil sam. Ob koncu izvajanja prvega projekta smo ugotovili, da 12 eh, podjetij ni spoštovalo eh, prvotno sprejetih zavez. Eh, gre za 16 milijonov evrov prispevkov. To ima seveda neposredne posledice na, za izvedbo projektov mislim, da je zares pomembno, da si eh, podjetja zastavijo eh, realistične cilje in eh, poleg tega bi eh, si morali podjetje zastaviti tudi eh, notranje cilje. Ti projekti so eh, zelo pomembni. vsi potrebujemo uh, eh, to vrstne uh, eh, projekte uh, farmacevtske industrije. To je velja tako za akademski svet, kakor tudi za majhna in srednja velika podjetja. Obzor je 2020 in instrument za majhna in srednja velika podjetja. Eh, tukaj govorim o dveh, podjetij, eh, o dveh eh, projektih, namreč projektu Adja in projektu Rabijo Pred. Zelo presenečeni smo bili, kako zelo uh, lahko je bilo izvajanje teh dveh programov in zelo veseli smo digitalizacije uh, menedžmenta. Imeli smo zelo dobro izmenjavo z uh, znanstvenim svetom. In to eh, sta bila prva dva instrumenta v okviru programa obzorje 2020, težav pri izvajanju pa ni bilo. Eh, Majhne in srednje velika podjetja imajo uh, velik vpliv na koordinacijo dejavnosti, seveda pa se osredotočajo predvsem na rezultate. odnosi eh, med člani konzorcija pa temeljijo na podizvajalskih na podizvajalskih pogodbah in eh, mi vse skupaj nadziramo eh, in mislim, da ta postopek zelo dobro poteka. Digitalizacija programske upreme Evropske komisije se je izkazala za zelo koristno ta digitalizacija nam je precej pomagala pri izvajanju obeh projektov eh, v okviru eh, programa Obzorje 2020. Eh, v preteklosti smo 6 do 10 odstotkov proračuna namenili za upravljanje, sedaj pa je ta odstotek precej nižji, 4 do 6 odstotkov znaša. nedavne spremembe na področju eh, upravljanja, eh, predvsem eh, zmanjšanje obsega birokracije, je prispevalo k hitrejšemu poročanju in učinkovitejši komunikaciji. Pojavilo se je veliko sprememb eh, na področju poročanja in eh, že več kot eno leto uporabljamo eh, novo orodje za poročanje in zaradi tega je veliko lažje slediti vsem dejavnostim. Veliko lažje je spoštovati roke in pa pravila in sedaj se bolj osredotočamo na inovacije in manj na upravljanje samega projekta. Reči moram tudi, da sem presenečen, da eh, nismo imeli revizije po stroških eh, v višini več kot milijon evrov. To je velika sprememba, ampak eh, seveda smo zelo veseli te spremembe. Pripravljeni smo tudi nadaljevati v tej smeri kajti eh, to je predvsej zmanjšalo stroške upravljanja, eh, hkrati pa sedaj eh, zato porabimo tudi predvsej manj časa. Vsako leto moramo pripraviti umestna poročila in zaradi tega, Eh, pozdravljamo poenostavitev celotnega postopka. Rad bi se zahvalil eh, Evropski komisiji in eh, omenil, da od ustanovitve našega podjetja v letu, leta 2008 smo uspeli vključiti platforme za uh, medicinske izdelke, uh, ki temelijo na uh, personaliziranem pristopu uh, in vzpostavili smo tudi omrežja uh, za sodelovanje akademskih ustanov, kliničnih uh, centrov in pa uh, velikih uh, podjetij. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Ja, eh, veseli me, eh, da so se določeni ukrepi izkazali za učinkovite. Sedaj pa dajem besedo gospodu Krontalerju iz eh, inštituta Max Planck v Minhnu. Najlepša hvala, gospa predsedujoča in dobr dan vsem. Poskus poenostavitve finančne uredbe je zelo pozitiven korak, ki ga lahko le podprem. In eh, veseli eh, me, da sem lahko danes prišel v Brusel eh, in da lahko predstavim naše mnenje. No, najprej vam bom pokazal sliko, sliko gospoda, po katerem smo imenovali naš inštitut. In Max Planck je nekoč dejal, da moraš najprej poskrbeti za razumevanje določenega področja, še lahko, šele potem eh, lahko poskrbiš za izvajanje. Eh, naš inštitut eh, je star malo več kot devet let in poskušamo poskrbeti za globoko razumevanje eh, postopkov. Kot kaže ta prosojnica, smo eden izmed glavnih projekt, prejemnikov eh, raziskovalne podpore Evropske unije. Več kot 883 eh, milijonov evrov smo prejeli in sicer za financiranje več kot 2089 projektov. Skušali eh, smo prepraviti eh, kratko in pa preprosto predstavitev. začel uh, bom uh, z prvo uh, točko in sicer uh, bi rad dejal, da se zauzemamo za pavšalno stopnjo, zaradi tega, ker to poenostavlja računovodenje. Vendar pa vendar pa so eh, naši, znaša naši posredni stroški približno 50 odstotkov in zato bi bili zelo eh, veseli, eh, če bi bile pavšalne stopnje za kadrovske potrebe bliže stroškom. Tudi mi mislimo, da je obzorje 2020 zelo zapletno pošten uh, eh, instrument uh, z izjemno uh, velikim številom instrumentov. Mislim, da če bi zmanjšali število instrumentov, bi bilo naše delo veliko lažje. Predvsem, uh, ko gre za uh, posojila in pa podobne finančne instrumente, teh ne bi smelo biti preveč. in eh, to eh, bi nam omogočilo poenostavitev pravnega okvira eh, kot ustanova, ki prejema javno financiranje, ne, smorem, ne moremo zaprositi za posojila in takšno financiranje nam ne koristi. Podpiram gospoda Sutnerja, posojila za raziskovalne organizacije, bi se lahko izkazala za prihodnje strukturno breme za raziskovalne organizacije. Stroški eh, financiranja raziskav eh, se eh, namreč pogosto pojavijo šele kasneje. Torej, tukaj ni ustreznega podjetniškega modela, kajti dobiček eh, se ustvarja kasneje. Torej nismo za to, eh, da bi se v večji meri uporabljala posojila in podobni inst finančni instrumenti. okvir eh, za eh, financiranje programov je že precej omejen eh, in tudi financiranje je izjemno nizko, znaša od 3 do 7 odstotkov. Vedno se je potrebno zastaviti vprašanje, kaj lahko raziskovalci za temi sredstvi storijo in če ni nobene možnosti uspeha, zakaj bi se za to vrstno financiranje sploh odločil. Naslednja točka se nanaša na eno izmed ključnih vprašanj. Gre za zmanjšanje eh, zapletenosti finančne uredbe. Govorim o eh, manj eh, pravilih in o večji jasnosti. Tukaj spet govorim o načelu, naj bo zakonodaja kratka in preprosta. No, tukaj pa eh, je eh, provokacija v moji današnji predstavitvi. Eh, upam, da bo ta prosojnica vodila v razpravo. Kaj pomeni financiranje, ki temelji na rezultatih? O tem sta spregovorila že dva izmed mojih predhodnikov. Zakaj torej ta izjava danes tukaj? Zaradi tega, ker raziskave običajno uh, temelijo uh, na radovednosti in uh, pogosto so rezultati nepredvidljivi. Če torej financiranje temeli na rezultatih, uh, če je potrebno predvideti, uh, kakšen bo vpliv raziskav, uh, potem uh, lahko inovacije pravzaprav že ukali za treš. Torej, zares eh, bi eh, želeli vsaj jasno razpravo o tem, eh, kaj eh, pravzaprav eh, to pomeni za raziskave, kaj ti, eh, če že vnaprej poznaš rezultate, potem eh, imaš tudi eh, manj želje po inovacijah. In kar nekaj primerov eh, je v zgodovini inovacij mogoče vsi poznate primer petih eh, različnih eh, raziskav, eh, ki so potekale v obdobju 50 let in vse te raziskave so se izkazale za povsem nekoristne. le eh, povezava vseh rezultatov eh, se je izkozala eh, za koristno. Torej, ne pretiravajte v financiranju, ki temelji na rezultatih. To je torej moja najpomembnejša izjava danes. Imate veliko priložnost, kajti revizija uredb proračuna zagotavlja možnost nadaljne poenostavitve, kar bi lahko razširilo in okropilo privlačnost Evropske unije. Eh, na ta način bi lahko okrepili eh, Evropo, eh, torej lahko vas le uspodbudim, da poskrbite za gol. Najlepša hvala. Hvala lepa eh, za eh, to izjavo eh, in ta izjava oziroma ta aluzija, nogometna iluzija je danes zagotovo dobrodošla. Hvala lepa torej za vaše predstavitve. Sedaj pa predstavnik komisije. Hvala lepa, da ste se udeležili naše predstavitve ne moremo uh, vas eh, zares uh, obtožiti, da ste krivi za trenutno situacijo, kajti prej ste bili uh, direktor uh, pri službi za zunanje delovanje Evropske unije. Torej, čestitke tudi uh, za to spremembo karijere. Gospa predsednica, hvala lepa. Zelo sem vesel, da sem tu in da imam priložnost omeniti in razpravljati zelo pomeni temi. Rad bi čestito parlamentu in obima odboroma za to razpravo. Hvala, ker ste povabili toliko cenjenih strokovnjakov, tako da smo sedaj prvič imeli to razpravo. Slišal sem tudi nekatere misli o tem, kako bi lahko delali skupaj za to, da bi poenostavili upravno in finančno arhitekturo, v okviru katere delamo. To so seveda ključni trenutki, če govorimo o upravljanju arhitekturo okvirnih programov za raziskave in razvoj obziri 2020. Pred nami je veliko priložnosti, da preučimo finančna pravila v okviru finančne uredbe in zdaj se bližamo tudi v mislnem pregledu večletnega finančnega okvira in sistema obzore 2020. In jaz seveda lahko le podprem vsa sporočila, ki smo jih slišali danes, glede potrebe potem, da se moramo vsega, izogniti temu, da bi sredstva iz raziskav in inovacij namenjali drugim potrebam, čeprav se vsi zavedamo dejstva, da je veliko gospodarskih in političnih izzivov v Evropski uniji, ampak treba je najti rešitve za različno vprašanje. Za začetek lahko rečem, da sem zelo vesel, ko slišim vsa ta pozitivna sporočila o napredku, ki smo ga dosegli in tudi moji predhodniki so ga dosegli torej poenostavljeni obzorje 2020 v primerjavi s predhodnikom, torej to je bil finančni kvini program. V direktoratu za raziskave in razvoj smo pred nekaj meseci opravili anketo z zunanjimi deležniki. Imeli smo 44 tisoč udeležencev pri različnih projektih, In slišali smo jasne povratne informacije, tako kot je profesor Firat že povedal danes. Večina upravičencev močno pozdravlja ta model, ki smo ga predstavili, gre za poenostavljeni model, imamo povračila s pašalnimi stopnjami, potem naj bi hitreje podelili sredstva, imamo razpis v dveh fazah. Potem naj bi bolj uporabili tudi lastne računovodske sisteme upravičencev, oblikovali naj bi eno službo za revizijo, tako da bi se izognili različnim večkratnim revizijam za podobne dejavnosti. In to je predvsem pomembno omeniti portal za udeležence, ki je bil deležen velike podpore in to je ustvarilo tudi poenoten elektronski sistem za podeljevanje sredstev, kar pomeni, da je to dobro ne le za udeležence, ampak tudi za kolege znotraj različnih delov raziskovalne družine v komisiji, ki je odgovorna za izvajanje. Ampak mi smo seveda zelo odločni, želimo naprej. Komisar je seveda povedal, da je to naša prioriteta, da usmerimo vse postopke, da je vse bolj usklajeno, sredotoča se na to. In mislim, da bi tu rad potegnil ločnico. Po eni strani imamo finančno uredbo, na drugi strani pa imamo različna pravila in sisteme, ki obstajajo znotraj raziskovalnih programov, znotraj obzore 2020. In tu imamo zlasti pravila udeležbe in številne podrobnejše določbe, ki so se omenjale danes, so urejene prav v tem delu. In ko govorimo o poenostavljanju, ko omenjamo vse ukrepe, ki so na dnevnem redu, lahko rečem, da imamo toliko predlogov, ki jih slišimo strani udeležencev in toliko vprašanj bi lahko reševali znotraj obstoječih pravil za obzori 2020. Recimo naj omenim nekaj primerov, Omenil sem že, kako lahko ublažimo obremenitev za udeležence, kajti vidimo, da se včasih v prevelikem številu prijavljajo na razpise, zlasti e, zato, da bi uporabljali recimo razpise v dveh fazah, potem bi lahko vlagatelji posredovali poenostavljen projekt že v prvi fazi, da bi videli, če je to lahko financirano in potem, če je bilo to potrjeno, imamo omejeno število deležencev, ki potem posredujo podroben predlog. Potem drugo, kakšne so pravila za računavanje stroškov za zaposlene, to naj ne bi bilo zajeto v finančnih letih, potem bi poenostavili tudi snemanje za zaposlene, potem delamo aktivno na tem, da bi izboljšali portal za udeležence. Zato, da vse bolj jasno, sveda na podlagi povratnih informacij, ki jih še prejemamo. No, vsekakor smo še naprej zelo aktivni. Ni treba, da čakamo na potrebe v finančni uredbi, na spremembe, ki naj bi jih imeli uredbi ali v naslednjem programu. Po obzoru 2020 to lahko storimo že sedaj. Vidimo priložnosti pri obeh predlogih, da bi dodatno napredovali. Če govorimo o reformi finančne uredbe, potem se tu vsekakor strinjamo s številnimi idejami, ki krožijo. Tesno sodelujemo s kolegi v direktoratu za proračun, zato da bi izboljšali in poenostavili naše upravljanje proračuna, da bi dobro ciljno usmerili upravne postopke. Mislim, da bomo vsekakor pripravljeni deliti izkušnje, ki smo jih mi pridobili pri poenostavitvi, ki smo jo dosegli v sedmem okvirnem programu, ko smo šli na obzorje 2020. To je pomembno tudi za kolegi, ki se ukvarjajo z drugimi programi, so bili mogoče manj uspešni pri poenostavljanju. To bi bilo pomembno za nas. Mogoče bi v zadnjih minutah nakratko omenil nekatere ideje, ki smo jih že slišali danes. Najprej glede tega vprašanja o proračunu, ki osredotoča na rezultate. Podpredsednica Georgijeva je temu namenila kar nekaj pozornosti in podala nekaj predlogov, to tudi podpiramo. Kot so nekateri govorci omenili, to pomeni, da potrebujete tesnejše sodelovanje med vsemi zadevnimi akteri, zlasti, ko gre za te odbore, ko gre za kolege na računskem sodišču in tu imamo tudi uh, tiste, ki delajo v različnih službah komisije, potem imamo tudi države članice, ki delajo na svetu. In tu se moramo potruditi, da bi se osredotočili na bolj učinkovito delo, ki bi bilo manj pravno obremenjujoče, tudi pri mirjenju uspeha. Potem bi rad omenil to vprašanje glede tega, kako je z nadzorom, ki temelji na rezultatih. Ali je to prava pot? Ja, razumem to, kar so povedali različni govorci, Seveda je težko meriti uspeh in neuspeh pri raziskavah, kajti včasih je neuspeh pomemben uspeh. In kakršnokoli metodo bomo tu že našli, v tej smeri moramo upoštevati tudi ta subjektivni vidik. In potem še nekaj, kar ste povedali. Temu sem se pridružil pred kratkim in reči moram, da sem bil presenečen, ko sem videl, koliko je predlogov. Imamo veliko dobrih raziskav. Ampak potem se včasih zgodi, da imamo običajno slabo merjenje rezultatov. Tako da pošiljamo predloge Olafu, revizorjem ali to stane veliko denarja, pogosto gre za zelo prestižne raziskovalne organizacije. In tu se res na omejen način osredotočamo na te roke in sodelujemo s kolegi. Tudi z vami smo v stiku in vidimo, da moramo najti pravi način merjanja rezultatov, tako da bi se izognili tej pasti uspehov, neuspehov, kajti to me je kar precej presenetilo, ko sem to bral. Potem bi z vami delil moje izkušnje pred nekaj tedni. 16. aprila sem prevzel to funkcijo. 17. aprila je prišel kolega v moj rad in mi je dal dokument, ki je dolg 600 strani. 600 strani je bil dolg in tam smo imeli dogovor o nepovratnih sredstvih, torej neko biblijo za dodeljevanje sredstv s vsemi opombami. In ko sem pogledal ta dokument in ga začel brati in listati, sem videl, da gre za vse možne scenarije. To in potem sem upal, da bomo revidirali ta dokument kmalo in bomo mogoče imeli najprej, ne vem, prestopni 200 strani, potem pa še kaj krajšega in potem so mi rekli, ja, dobro, da imamo nekoga, ki ima tako sveže ideje, ampak eh, ne smete pa pozabiti, da imamo vse ta podrobna pravila, predvsem zato, ker imamo deležnike v državah članicah ali pa strokovnjake, ki želijo jasno razumeti vsako podrobnost, vsake možne situacije in hipoteze. Tako da upam, da da ko bomo delo, sodelovali z vami in bomo iskali fleksibilne rešitve, da pomislimo na to. In če sem posebno iskren, danes sem poslušal vaše predstavitve in seveda je treba na enako odprt način sprejeti fleksibilnost tudi v obzorju 2020. Tudi pri znanstveni odličnosti je treba imeti tak pristop, tako da bi spodbudili našo konkurenčnost. To bi res pozdravil. Na koncu, mogoče še nekaj bolj mimo grede, slišal sem, kaj ste rekli o mešanici med nepovratnimi sredstvi in posojili. Ja, razumem vse te argumente, ki jih omenjate. Veliko je uspešnih udeležencev, ki delajo v javnem sektorju, tam je težko dobiti posojila. Potem Vidimo tu recimo tudi močno točko programu, tu imamo bogato mešanico različnih instrumentov, kar pomeni, da imamo fleksibilen meni možnosti pri ukvarjanju z različnimi izzivi. Sveda smo imeli precej živahno razpravo, ko smo se pogovarjali o tem, da bi oblikovali tudi sklad za strateške naložbe in vsega. Seveda upamo, da bomo imeli dovolj priložnosti, da bi uporabili zadostno raven posojil obzore 2020, ker smo to deloma financirali na tak način. In prav tako moram reči, da naša prva ocena kaže, da je bil ta nov instrument zelo uspešen pri ustvarjanju novih pomembnih virov inovativnih naložb. Seveda moramo upoštevati to, da posojila prinašajo večji vzvod, če upoštevamo, koliko dobimo potem pri financiranju Evropske unije, upam, da bo to še naprej prisotno v razpravah v prihodnosti. No, naj sklenem in rečem, a, gospod predsednik, da sem zelo vesel, ker sem vas lahko takole naslovil. V direktoratu za raziskave in razvoj smo zelo navdušeni, ker lahko napredujemo, ker gremo lahko v smeri poenostavljenega finančnega upravljanja. Veseli smo tudi, ko vidimo pozitivne izkušnje pri prehodnem obzorju 2020 tudi na drugih področjih financiranja v komisiji. In naj še enkrat poudarim to sporočilo, da je finančna uredba ena dobra priložnost za napredovanje, ni pa edina priložnost, ki jo imamo, še naprej bomo sodelovali znotraj obstoječega pravnega okvira za to, da bi na maksimalen način izkoristili poenostavljanje in da bi še naprej razmišljali o tem, kaj bi lahko še imeli v tem okvirnem programu, zato da bo to še boljše. Hvala lepa. Ja, dank, eh, Hvala lepa. Vidite, da smo nekoliko ponižni, eh, ko se lotevamo te teme poenostavljanja pravil. Izkušnje so pokazale, da eh, pravila poskušajo urediti vsak primer in kjer to ne uspe, pošiljajo navodila, opombe po črto eh, in eh, razpošiljajo vse to eh, na okrog, da bodo vsi vedeli. In potem pa pridemo do teh živih dokumentov, ki predstavljajo administrativno breme za vse. Pravzaprav pa so bili na meni prvotno dobri. Sedaj pa kolega Ilar. Torej, v Eh, imenu odbora za industrijo raziskave in energijo smo hvaležni za povabilo na današnjo razpravo in eh, v končni fazi gre tudi za eh, del, ki se prekriva z nalogami našega odbora. Naj govorim angliško. Naj najprej predstavim vidik glede rezultatov pri uredbi. Kaj to pomeni za program? In izvedika finančne perspektive bi morali začeti s tem, da bi ne nehno ponavljali, da sedaj pogrešamo tri odstotke v Evropski uniji. Smo po dvimi odstotki BDP-ja. In če si pogledamo globalno konkurenčnost, zaostajamo za Azijo in ZDA. To je drama. določeni meri je do tega prišlo zaradi prave kombinacije, ampak to sicer omenjam na neutralen način. Tu imamo nenehne proračunske reze in po drugi strani imamo sistem, ki naj bi bil primeren za vse, torej 125 odstotkov za vse in praktično je to pripeljalo do tega, da je stopnja uspešnosti predvsem nižja. Tu imamo program MSP, to smo omenjali prej. Tam smo videli, kako je bilo s tem. Ta program se je začel izvajati tu v parlamentu in je stopnja uspešnosti pod šestimi odstotki. Če si pogledamo globalno konkurenčnost in vse empirične reference, ki jih imamo pri drugih programih, vidimo, da smo pod 15,20 odstotki in če bi bili tako uspešni na mednarodni ravni, še vedno ne bi bili uspešni v prihodnosti, kajti to je projekt recimo, ki velja za MSP, pa tudi druge raziskovalne organizacije. Torej, rezultati tega enkratnega pristopa za vse kaže, da imamo zelo nizke stopnje uspešnosti in tu se poraja druga vprašanja. Kje je dodana vrednost tega, da prihajamo iz velike industrije in da nekomu dodelimo 125 odstotkov, ali to prinaša dodano vrednost ali pa dobiček. Potem drugi vidik. Vedno smo imeli to protislovje med stroškovnim modelom, in poenostavljenim, tako da imamo neposredni model pašalne stopnje. Ampak kaj se tu dogaja? Tu ponovno vidimo neutralnost. To na nek način določa, da povsem zanemarjamo na druge svetovne računovodske prakse. V svetovnem ekonomskem svetu gre tu za harmonizacijo materialnih dobrin. Imamo program, ki zanemarja to dejstvo, da v javnem sektorju, v javnih proračunih poštevamo to idejo, da moramo imeti pri računovodskih programih tudi amortizacijo materialnih dobrin. In to bi praktično gledano privedlo do tega, da bi bilo raziskovalno področje še vedno odvisno od javnega sektorja pri naložbah. Torej, to lahko vidimo z različnih zornih kotov, ampak praksi je tako, da pravila to določa. No, seveda imamo tudi strukturne težave. Tu smo praktično ugotovili, da imamo tri dimenzije v evropskih raziskavih. Imamo nacionalne programe in računovodske prakse, imamo notranje računovodske prakse člani in imamo računovodske prakse v zasebnem sektorju. Potem pa še imamo obzorje 2020 in tam imamo ponovno drugačne računovodske prakse. In to prinaša zelo veliko protislovi včasih za udeležence. Recimo primer, pri javno-zasebnih partnerstvih imamo javni sektor, zasebni sektor in raziskovalni sektor, vsi sodelujejo. In praktično gledano imajo člani pet različnih računovodskih standardov, ki jih morajo poštevati pravno gledano je to res problematično. Torej, tu se vedno poraja vprašanje, kakšne so tu reference, ali je to možno in ne vem, zastavljam to vprašanje. Da ne bi omenjali referenčnega sistema ali računovodskih praks v obzorju 2020 ali pa pri vhodnem devetem programu, okvirnem programu, ali pa bi morali omeniti nacionalne prakse ali običajne računovodske prakse v državah članicah. Torej, to je vprašanje, kakšne so tveganja pri tem, ko gre za proračunski nadzor in tudi kakšni bi bili praktični vidiki tega. Tu določamo zelo zapleten sistem, ki ni zelo dober za številne upravičence, kajti to prinaša več kompleksnosti pri običajnih nacionalnih schemah in tudi, ko gre za notranje računovodska pravila. Praktično gledano, imamo pri neposrednih stroških ločevanje. Pri obzorju 2020 to izhaja iz percepcije tega, da imamo razlike med posrednimi in neposrednimi stroški. Kar, zakaj je to problematično? Tu imamo pojem neposrednih stroškov komisije, ki ne zajema vseh neposrednih stroškov, ki smo jih imeli pri sedmem okvirnem programu. Torej, Omenjali smo neposredne stroške, ampak pravzaprav imamo to ločevanje, kajti komisija sedaj sprejela te neposredne stroške, v preteklosti pa smo imeli nekaj drugega v sedmem okvirnem programu in to bo privedlo do tega, da bi tu lahko imeli tveganje glede upravičnosti pozneje v programu obzorja 2020 za številne odeležence. Tu imamo visoko stopno tvegan, ki je povezana s tem in težko je predvideti prihodnje težave. Potem se mi sistem reviziranja, ki smo ga omenjali, tu govorimo o programu, ki temelji na rezultatih, ampak pri sistemu uh, revizije tega sploh nismo omenjali. Imamo razlike med ambicijami in med različnimi revizijskimi sistemi v praksi. Zanimivo bi bilo vedeti, v kolikšni meri bo komisija lahko to uredila. No, sicer ne kažem s prstom na komisijo, ampak zanima me, kako bo komisija to uredila v mestnem pregledu glede na vse rezultate in če imamo takšen revizijski sistem, ki se predvsem osredotoča na rezultate, mislim, da moramo to spremeniti in potem še tretji in zadnji vidik. No, kaj vidimo? Tu skušamo poenostaviti stvari, ampak praktično gledano je to veliko izključitev. EIT ima lasna pravila. Računsko sodišče je pravilno omenilo vse kompleksnosti tega sistema, kajti to je del proračuna, ampak vseeno je to izključeno. Tu vidim tudi pri raziskovalnem programu za obrambo, tam imamo že pozive, da bi imeli posem neodvisen izpravil zaradi različnega značaja takšnih raziskav, potem bi imeli finančna pravila in izjeme za udeležbo, potem bi imeli delegirane akte za javno zasebna partnerstva, potem bi imeli ločen sistem za informacijske zadeve, potem tudi ločen sistem za prihodnje raziskave na področju obrambe in potem se postaja veliko bolj zapletena, ampak s tem sem osvetljiv to, kar moramo obravnavati v luči umestnega pregleda obzore 2020 in finančne uredbe. Hvala lepa. Ja, vielen Dank. Hvala lepa tudi za strukturiranje problema in veseli me, da smo danes pri predstavljenih problemih slišali samo stare znance. Samo problem o finančnih instrumentih je nov, vse ostalo pa že poznamo. In, uh, problem finančnih instrumentov se zastavlja zaradi tega, ker za vas postaja eh, ta problem življensko nevaren, ker je teh finančnih instrumentov če dalje več. Eh, eh, kolega Elar je govoril o računovodskem sistemu. Ali se ne bi mogli dogovoriti, da ko je udeležen evropski denar, da bi morali uveljaviti enoten računovodski sistem. Uprava bi bila eh, lažja za vse. Mi imamo seveda tu množico različnih variant, pa nacionalne zahteve in kako bo z nacionalnimi zahtevami, ali bodo pač te obveljale. V tem primeru bi se moral uh, evropski sistem uh, še bolj umakniti v ozadje, pa ne vem, ali bomo temu kos uh, zame sta. Zrazita primera Romunija in Bolgarija. Torej, moje vprašanje se nanaša tudi na to, kar je povedalo računsko sodišče. Eh, enotni roki za vse sklade, ali je to mogoče uresničiti, potem pa vprašanje za raziskovalno skupnost. Eh, kako je z pavšalnimi sotami? Ali naj komisija zviša eh, Eh, okvir za pošaljne vsote, na ta način eh, bi te bi postale bolj privlačne ali pa menite, da je resničnost tako kompleksna, da s tem ne moremo nič početi. Potem pa vprašanje finančnih instrumentov. Tudi tu bi lahko rekli, da eh, bi morali spremeniti vi svoje statute. Družba Maxa Planka je zelo impresivna. Eh, lahko bi morda dobili večjo svobodo za uporabo eh, takih instrumentov. Zakaj tega ne odpirati? Zakaj se ne obrnete na nacionalne zakonodajalce? Zakaj jim ne rečete, potrebna je modernizacija, sprememba? Eh, to bi moral biti tudi cilj. Potem vprašanje za profesorja Firata. Kakšni bi bili vaši predlogi za spreminjanje, poenostavljanje. E, torej, veliko ste pač e, govorili o statusu kvoju, vendar treba je gledati v prihodnost e, in razmišljati naprej. Hvala in kolega Delano je prosil za besedo. Se opravičujem, predsednik Artui je tudi prosil za besedo. Mislim, da smo omenjali ta računovodski informacijski sistem, ampak kam je tu presenetilo. Pravzaprav vsa ta raznolikost, recimo ustvarili smo evroobmoče, tam imamo pravila na področju primankljaja in zadolževanja, ampak kaj ugotavljam? Vsaka država ima potem svoje pravila. Glede določanja, ocenjevanja in tudi certifikacije računovodskih izkazov, torej vemo, da imamo različne jezike in zato imamo tolmače. Ampak, ko gre za računovodske izkaze, smo ostali pri zelo velikih razhajanjih in to je velika problematika, to moramo obravnavati. Zakaj tam ni Evropske unije? V podjetniškem svetu smo to nekako uredili. Torej, imamo ročnovodski jezik, je jezik globalizacije, ampak ko gre za javne finance, tega sploh nismo uredili. In tu ohranjamo zelo raznolika pravila. In pogosto na to vpliva tudi davčna politika, davčna osnova, torej zato obstaja potreba potem, da poenotimo računovodska pravila, da nimamo več različnih pravil za javni in zasebni sektor. In tako da lahko rečem, da tu celo v Evropskem parlamentu ugotavljam, da smo znatno obrobu pravil in zahtev glede računovodskih, proračunskih politik, recimo, če si pogledamo naložbene premečnine. In kaj me je še presenetilo? Vsak direktorat ima svoja pravila in svoje načela. Gospod Valbrok, vam bi zastavil vprašanje. Ali ima vsak direktorat svoja pravila? Pri enem pilotnem projektu, ki nam je skupaj smo želeli priskusiti, zakaj gre? Pročili smo, kako je z razpisi. Imeli smo razpis za informatike, bili smo uspešni. Potem pa sem videl, kakšne so bile zahteve za kandidate. S tem je res konec vsega. Če nismo pragmatični, potem ni izhode iz te situacije. In če imamo razpis v dveh direktoratih, pa imamo sploh različna pravila. Torej, vsak direktorat ima svoja pravila in kateri del se nanaša na finančno uredbo in kateri del, verjetno gre tam za tisti dokument šest, šestotimi strani, torej posod imamo različno okoliščino v vsakem direktorju, kot da bi uradniki bili v situaciji, ko ne želijo sprejeti neke formalne odločitve na papirju. Ali gre tu za načelo odgovornosti? gre za arbitrarno odločitev. Pak, če ne bomo napredovali, bomo zatrli vsakršno inovacijo. Potem sem bil eh, presenečen, ker potrebujemo a priori ocenjevanje. Recimo pri raziskavah moramo v določenem trenutku sprejeti dejstvo, da moramo preučiti rezultate. Potem smo ocenili tudi misije v različnih državah eh, bližnjega vzhoda. Imeli smo misijo v Jordaniji, in v Libanonu. Gospod Fernandez še je bil tam, tako da me lahko popravi. Mednarodne organizacije, ki prejemajo evropska sredstva, so rekle, da je Evropska unija tu na vrhu formalnosti in birokracije. Imeli naj bi deset različnih nadzorov v istem letu, ne moramo nadaljevati na tak način. Ali sploh vemo, koliko stanejo vse te revizije? In tega ne financira neposredna Evropa, ampak so akteri tisti, ki morajo potem pristopiti do revizora. In tudi oni nimajo iste metode. To se razlikuje od računovodske službe do revizijske službe. In to je nora, oprostite, ampak res. In imič Evrope je grozen. Ja, imemo referendum, potem pa boste videli rezultate. No, tu se bomo stavili. boste mogoče odgovorili sedaj o teh razlikah. In ali imamo ki v komisiji neko koordinacijo med temi direktorati? Me razumete? Mogoče bi lahko imeli revizijo direktorato, da bi videli, kako se stvari odvijajo v vsakem direktoratu. Gospa Ajala Sander. In gospod Denano. Gospod Enano je želel nasloviti gospod Gresle. Ja. Kolega najprej. Naj rečem, da se mi zdi ta razprava zelo zanimiva in zelo korisna. In zato bi rad povedal še nekaj. Slišali smo kar nekaj vidikov, to ste omenili tudi vi, gospod predsednik. To nas vedno bolj skrbi. In tu gre tudi za to, da moramo pozoriti na težave Evropske unije. In tu prinaša veliko težav. Ko si pogledamo prakse, vidimo veliko komplimentov, kar Evropska unija prinese denar, ampak več pa je pritožb, ker je vse preveč zapleteno, preveč je tistih, ki se pravzaprav zaradi tega odrekajo financiranju in to je problematično, kot ste rekli, to je noro. Sedaj moramo imeti tudi posledice po današnji razpravi. Sveda je korisno imeti vsa ta pravila, ampak tu ne sme biti zavora. In to ne sme biti instrument za porabo sredstva sredstev nimamo v finančni redbi in to je treba nameniti projektom. In to mora biti enostavno, res je, potrebujemo enostavna, poenotna pravila, kot ste rekli. Potrebujemo enotna računovodska pravila, ki bodo univerzalna za vse. Zakaj imamo 15 različnih računovodskih modelov? To ni možno, ne moramo delovati takoj. Potrebujemo jasna, enostavna, trajnostna pravila. Treba jih je spoštovati, seveda, in zato potrebujemo nadzor, ampak ne več različnih nadzorov. Zavedati se moramo dejstva, da če imamo recimo deset nadzorov, kot ste omenili, je to res zelo obremenjujoče. In še nekaj, zakaj se oglašam? Zato, ker sem pred 15 dnevi imel sestanek z direktori treh organizacij za francoske raziskave, torej tri francoske raziskovalne organizacije so se sestale z menoj, da bi mi povedali, zakaj gre, ampak to so ponovili raziskovalci tu. Ne moremo imeti rezultatov pri raziskavah, lahko imamo neke druge obveznosti, ampak ne moremo zahtevati nekih rezultatov pri raziskavah. In to se lahko financira le iz javnih sredstev. Ja, vedno bomo imeli uh, financiranje na tak način. Imamo industrijo, ki išče dobičke, res je, ampak tako je z raziskavami na evropske, nacionalni, na regionalni ravni. To se financira iz javnih izdatkov in treba se zavedati, da ne moremo zahtevati rezultatov pri temeljnih raziskavah. To je jasno. Treba je najti poenostavljene načine, tako da bodo raziskovalci lahko raziskovali v miru. Mogoče, če se ne bodo našli, ko nekaj iščemo, mogoče ne najdemo vedno. Tu vidim veliko težav, na katere ste opozorili. Res je, to je treba upoštevati, kajti današnja Evropa bo zaostala že sedaj zaostaja, ko gre za nove raziskave in tu bomo zadaj za Kitajsko in za drugimi državami v sponu. Tega se moramo zavedati vseh teh držav, tako da bomo danes imeli takšna pravila, ki ne bodo zastarela. Tako. Reglement je karkan, Sarim. Res je, to, kar ste povedali v francoščini, Sirima, gospa Ejala Sender. Hvala, gospod predsednik. Upam, da bo to finančno leto prineslo rezultate, ne le za raziskave, ker imamo nekaj težav, ker je toliko različnih napak, vemo zakaj, ampak seveda moramo biti dosledni ko pravčujemo kmetijske sklade, kohezijske strukturne sklade, kajti slišali smo kar nekaj kritik strani administracij, majhnih in srednje velikih podjetij, lokalnih organov, nevladnih organizacij in tudi strani majhnih zadrug. Vsi so rekli, da se soočajo s podobnimi težavami. Posod. Tako da upam, da bomo lahko porabili ta pristop tudi v teh sektorjih. No, glede raziskav pa bi rekla, da je v ozadju poenostavitev pri proračunskem nadzoru tudi računsko sodišče sodelovali smo z gospodom Lasarujem, da bi videli, kako bi rešili te težave, ne le za raziskave, ampak tudi za druga področja. Kajti, če imamo pravila za raziskovalce na večjih univerzah, za večje podjetja. Je to seveda drugače od tistih pravil, ki veljajo za MSP-je in kmete in da tu kažemo s prstom na en sektor in da zanemarimo druge, ne, to ne bi bilo pošteno. Mislim, da moramo poskrbiti za to, da imamo iste konkurenčne pogoje, da to uporabljamo povsod, horizontalno. In slišala sem tudi zahtevo. Gospod Kantala je to omenil. Od 25 do 50 odstotkov izdatkov naj bi porabili znatnimi zamudami. No, seveda, univerze ne bi bile zadovoljne, če bi bilo to, ampak če govorimo o O revizijah, že zgodovinsko gledano, smo želeli poenostavitev, ampak za vse, ne le za raziskave in razvoj. Kaj ti sicer bi se zdelo, da imajo nekateri sektori drakonska pravila, drugi pa ne. In če nimamo poenotnega pristopa, bo prav tako. Tako da mislim, da je pomembno, da razmislimo o tem. No, Z veliko zanimanja sem poslušala to, kar ste omenili. In recimo tudi to, kar ste rekli, inštitut Maxa Planka, ki je eden izmed najbolj prestižnih in oznatnih težavah, ko gre za posojila. Različni inštituti imajo podobne težave zlasti glede notranjih pravil. Ja, da bi imeli priročnik, ampak ja, ta bi moral biti dolg največ 40 strani. Torej, pomembno je, da imamo en priročnik 60 strani, ampak to ne bi pomagalo. Če bi imeli recimo 40 strani, bi to bilo bolje. Potem bi to lahko vsi uporabniki zlahka prebrali. Potem poenotene revizije, to bi radi imeli, da bi imeli več zaupanja, komisijo, znotraj komisije, med upravičenci, med laboratoriji recimo, pa tudi med različnimi revizori. Kot smo slišali, ne gre le za to, da ima vsaka država svoj sistem, pa celo znotraj naših držav, znotraj zvezdnih držav ima vsaka regija svoj lasten pristop. Kar pomeni, da je vse še bolj zapleteno. če bi lahko sodelovali z računskim sodiščem. Vem, da se ukvarjajo s tem. Bi to bilo predvsej dobro, tako da bi lahko poskrbeli za to, da bi imeli ex ante in ex post nadzor v vseh sektorjih. In dobro bi bilo, če bi imeli sistem, ki bi prinesel veliko zaupanja med revizori, tako da bi vse uredili le enkrat in v celotni verigi bi potem bilo vse urejeno. To bi bilo zelo korisno. Glede proračuna, in tu bom tudi zaključila svoj govor, je, ja, da imamo proračun, ki temelji na rezultatih, na uspešnosti. Ne vem, poslušala sem to, kar ste povedali o tem. Poslušala sem poročevalca, mogoče bi morali razmisliti o tem, kolikšni miri bi proračun, ki temelji na uspešnosti, lahko prilagodili vsem upravičencem tako da bi ponovno imeli iste konkurenčne pogoje za vse in potem bi ljudi presojali po rezultatih. Potem potrebujemo tudi pravo opredelitev rezultatov. Kaj to pomeni, če bomo šli po tej poti? Sicer ima to lahko dramatične učinke. Če si pogledate tudi to, koliko je sovražnosti zaradi dela v EU, včasih to sicer ni na mesto, ampak res pa je, da je to kontekst, v katerem delamo. In če bi lahko državljanom predstavili takšne uspešne rezultate in oni so tisti, ki konec konca to plačujejo, če bi istočasno zagotovili spoštovanje načel, bi to bilo zelo pozitivno. Seveda je seveda normalno, da je vsak sektor zelo defenziven, ampak pomembno je, kako predstavimo naše cilje in rezultate. In to bo prineslo tudi druge rezultate in učinke in seveda nočemo imeti omejitev pri ustvarjalnosti. Seveda moramo biti zelo inovativni, ko gre za temeljne raziskave. Radi bi, da je še naprej tako, da bo to dobro delovalo. Mislim, da nam tu lahko pomagate. Sicer Vse ne bo dobro teklo. Hvala lepa. Sedaj bomo prosili oziroma vprašali druge prisotne kolege, ali imajo kakšno vprašanje. Očitno ne. Prosim. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Rad bi odgovoril na nekatera izmed vaših vprašanj. Eh, nimam eh, preroke nobenih rešitev, morda pa samo nekaj zamisli. Najprej glede računovodskih sistemov. Morda je napačno, da razmišljamo v, o tem, da bi računovodske sisteme predpisali kot sisteme. Morda bi bilo bolje, če bi določili eh, kvalitativne zahteve eh, Eh, da ne bi rekli, da morajo uporabiti nemški računovodski sistem, mednarodni računovodski sistem. Ne, mi moramo reči, eh, kako želimo obravnavati investicije, eh, potem amortizacijo in podobno. In potem pa je treba pač preveriti celoten računovodski sistem, s katerim je to treba spoštovati. Eh, ne moremo pač iz 15 različnih sistemov izbrati enega. Drugič, uporaba posojil. Gospa eh, predsednica, eh, naš minister za finance je zelo strok, ko gre za nadzor nad javnim dolgom. On bo onemogočal uporabljati posojila v manjšem okviru ta odgovor eh, vas morda ne bo zadovoljil. Za raziskovalne organizacije zlasti eh, za tiste, ki se ukvarjajo s temeljnimi eh, raziskavami, je pomembno to, kar sem že omenil, da imate investicije, da se investira v raziskave in uh, Eh, donos se ne bo prikazal v vaši organizaciji, se pravi, ne boste imeli prihodkov iz vaše investicije. To pomeni, da ni nekega poslovnega modela, ki bi lahko temeljil na tej investiciji. Torej, to pomeni, da se sposojili sploh ne da financirati raziskav, zlasti ne temeljnih, eh, osnovnih raziskav to je zelo blizu aplikaciji. E, odvisno je, ali imate kakšno sodelovanje z industrije, e, morda tam gre, vi imate določene dvome. Po mojem, e, kolikor jaz to razumem, pač po tej poti ne moremo iti. In tretje vprašanje se je nanašalo na pa ošalne vsote in stopnje. Mi seveda lahko uporabljamo pavšale, vendar bomo zgubili denar 15-25 odstotkov. Ljubše bi nam bilo, če bi bili ta, ti pavšali bližje resničnosti. E, seveda je to po eni strani metoda za poenostavljanje, po drugi strani pa je e, to treba povezati z resničnosti. E, resničnostjo. Treba je dvigniti zneske. Posledično pa bi to pomenilo, da bi prejemniki, ki nimajo uh, tega pavšala na zaposlenega, da bi pač dobili preveliko financiranje. Uh, potem pa še zadnja opomba. Morda to ni neka rešitev, vendar ko naj se povrnem na uh, Immanuela Kanta. Uh, dejal je več z, za više, ko je posojilo, več, ko jih je, večje eh, bodo obrestne mere. Mi smo pravzaprav eh, zgubili občutek za eh, obseg, če bi pač vsi smiselno uporabljali sredstva, ne bi potrebovali tako nadrobne zakonodaje. Hvala lepa. Imamo še 15 minut. Morda lahko prosimo naše goste, da nam na kratko povedo, katere nauke bodo potegnili iz razprave. Upoštevajte tudi eh, zastavljena eh, vprašanja poslancev. potem pa posojila in raziskave. Gospod Fernandez je poročevalec za uredbo EFSI. Jasno je, da raziskovalne organizacije, ki se ukvarjajo s temeljnimi raziskavami, nimajo dostopa do EFSI-ja in posojil, ker sistem financiranja ne omogoča vračanja. Torej, to smo zabeležili. Torej, eh, gremo po istem vrstnem redu, kot eh, ste imeli svoje prispevke. Najprej gospod Velbrok. Eh, hvala lepa. Nakratko bi odgovoril. Očitno ste, eh, vas je zanimala priprava pilotnega projekta. Eh, Eh, potem pomembna je ocena izvršljivosti, izvedljivosti. Eh, eh, moja direkcija je pristojna za harmonizacijo tega področja in z direktoratom za proračunom. Za proračun se trudimo, da dobite pravzaprav en odgovor, ki vas bo zadovoljil. Eh, torej, mi smo tudi zelo majhna služba v eh, tem eh, generalnem direktoratu. Torej, se pravi, vi ste direktorat, vendar očitno nimate sredstva, da upravljate svoje naloge. Torej, pritožbe, partnerjev, Združeni narodi, banke in podobno. Tu imamo očitno več eh, raznih eh, nadzorov, ki jih želimo poenostaviti. Mi se sprašujemo, kako se lahko opremo na revizije, ki jih opravljajo naši eh, partnerji. Tu gre za upoštevanje evropskih standardov, Eh, mednarodnih računovodskih eh, eh, standardov. Naprimer, rekli ste, da en kontrolor Združenih narodov pozna tudi dodano vrednost naših pravil. In tudi Združeni narodi so se na ta način tudi veliko naučili o lastnem sistemu, ker so primerjali svoj sistem z našim sistemom tu na tem področju so napredki, tu na tem področju je veliko eh, potrebnih poenostavljanj in to bomo tudi še predlagali. Glede rezultatov, mi se bomo osredotočili na rezultate, ko je to mogoče. Temeljne raziskave včasih ne dovoljujejo, da se osredotočamo eh, na rezultat in tu je treba najti drugo rešitev. Eh, treba je pravzaprav zagotoviti eh, obravnavo različnih sektorjev brez diskriminacije. Ne moremo imeti zelo visokih pašalov v enem sektorju, ne pa v drugem. Tu moramo biti zelo previdni. Eh, se pravi, treba je se osredotočiti tudi na ex-ante kontrole. Računsko sodišče je neodvisno in vi bi morali eh, pozvati eh, države naj eh, uskladijo svoje standarde za svoje računovodske standarde in pozvati morate tudi komisijo, da to pregleda. Očitno se dogajajo eh, napake, ki so formalne napake. To smo videli tudi pri SKP-ju. Dovolj je bilo, da se ne označi e, en okvirček in je tu bila že napaka. No? To že ni več smiselno. Hvala lepa, gospod e, predsednik. Preseneča me, da se uporabljajo tu različni računovodski eh, sistemi, eh, Mednarodni računovodski standardi so univerzalni, eh, posod bi jih morali uporabljati in no, naj vzamem primer. Eh, ugotavljanje prispevka eh, posamezne države za evropski proračun tudi ni enotno in se razlikuje od države do države. komisija bi morala storiti vse, kar je v njenih močeh, da harmonizira eh, postopke eh, in sicer ne zgolj z eh, računovodskimi sistemi. Torej, potrebna je harmonizacija za to, da dosežemo poenostavitev. pri našem delu bomo lahko uporabili nacionalne eh, certifikate, nacionalna potrdila o revizijah. Mi se zanašamo na ta nacionalna potrdila in seveda moramo vedeti predtem, da eh, nacionalna eh, nacionalne kontrole, nacionalne revizije upoštevajo standarde. Torej, treba je vzpostaviti prava navodila, smernice in ta mora biti predmet eh, rednega spremljanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Gremo po vrsti, gospata ne. Hvala lepa. Naj odgovorim na vprašanje v zvezi s finančnimi instrumenti, kolega bo pa govoril o pašaleh. Po eh, vzpostavitvi EFSI-ja eh, smo si začeli finančne instrumente skupaj z EIB-jem. Pogledali smo, eh, kaj ponujajo finančni instrumenti in Junkerjev načrt raziskovalnim organizacijam. Torej, mi smo rekli, to je nova priložnost, oglejmo si jo. In to je lahko dobro dopolnilo za specifične dejavnosti. E, celo pri e, namenskih raziskavah e, Eh, se pravi, ne zgolj pri temeljnih raziskavah eh, to lahko uporabljamo. Eh, torej, tudi pri institutih, kot je Fraunhofer, se vidi, da prihajajo finančna sredstva iz različnih verov in RTO-ju sicer nimajo velikih kapacitet za posojila. E, ogledali smo si določene laboratorije, e, recimo pri gradnji stavb so imeli tudi posojila. E, za posojilo je potrebno dobiti jamstvo za uporabo in to jamstvo lahko daje velika industrija. Lahko zagotovijo, naprimer, da se bo stavba uporabljala toliko in toliko let. Ko se pa dela za MSP-je v Evropi, se ve, da sektor ni uh, organiziran in teh jamstev uh, Eh, ni mogoče uporabljati. EIB seveda mora delovati skrbno in mora pač eh, eh, poiskati investicijske platforme. Mi smo imeli določene izkušnje in svetovalnimi službami smo si začeli stvari ogledovati. In mi smo videli, da so finančni instrument eh, ti lahko pravzaprav samo dopolnilo. Eh, se pravi, lahko se uporabi za temeljne raziskave, pa tudi za eh, načrtne, namenske raziskave, za uporabne raziskave. Torej, To, o tem se je zelo veliko govorilo tudi v Franciji. Bil sem tedaj poslanec v francoskem parlamentu in nekoč so dejansko vedno žrtvovali investicijske e, stroške e, in e, to je bil potem tudi problem gospod Wolfgang Sutner. Hvala lepa. Glede pa šalov. In zakaj je eh, tolikšna eh, razlika med računovodskimi sistemi? Torej, vsi so zelo blizu eh, mednarodnih standardov, nacionalni, se razlikujejo, eh, vendar obstajajo seveda eh, metodologije za spoštovanje mednarodnih standardov eh, in tu ni napačnega in dobrega sistema, temveč obstajajo metode za spoštovanje cilja. S naprimer pri neposrednih stroških, eh, se pojavlja situacija, da so neposredni stroški nekaj drugačnega v različnih eh, eh, enotah. Manjša družba lahko v svojih računovodskih sistemih prikaže več stroških, Eh, eh, eh, neposrednih stroškov, če ima veliko različnih enot, da bistveno več jih lahko prikaže kot naprimer bolj integrirana družba in isto velja za pavšalne sote in stopnje. E, naprimer, mi rečemo, uporabimo isto pavšalno stopnjo za vse. Če je ta stopnja visoka, se lahko zgodi, da imamo prejemnike, ki imajo veliko e, neposrednih stroškov in malo posrednih stroškov in ti bodo na koncu profitirali. Če pa imamo bolj integrirano uh, organizacijo z infrastrukturo in različnimi viri, ki jih potrebujejo uh, in potem imajo računovodski sistem, v katerem uh, upoštevajo bolj posredne stroške, materialna vrednost. Uh, je v obeh primerih enaka, vendar tehnično se knjiži vse na različen način in kadar imamo neposredne stroške plus koncept pavšalne stopnje, se eh, povečuje to neravnovesje, kajti najprej se neposredni stroški eh, financirajo 100 odstotno in potem se tu doda še pavšalna stopnja. Na to je opozoril tudi gospod Elar. E, tu imamo različne koncepte in pri pavšalnih stopnjah imamo eno rešitev za vse in to pač ni primerno pri različnih e, stroškovnih strukturah in pri inputu v raziskovalne projekte. Hvala lepa, prosim, da ste čim krajši. Eh, ker nas bodo vsak čas zapustili eh, tolmači. Gospod Tomas Esterman, hvala. Naj, najprej odgovorim na vprašanje glede posojil. Mi vemo, eh, v nekaterih, v sedmih Eh, sistemih univerze ne smejo eh, jemati posojil v 16, pa samo pod zelo strogimi pogoji. Mi tudi verjamemo, eh, da proračunska situacija v mnogih sistemah ne omogoča sprememb, kajti v mnogih sistemih morajo zadolženost ohranjati na določeni ravni, ponekod so univerze, še institucije javnega sektorja in eh, na ta način se izključuje zelo veliko eh, dostopa do financiranja. Druga stvar, eh, spraševali ste po raznolikosti iz naših konsultacij s smo ugotovili, da so med nami člani zelo različne institucije. Imamo take z močnimi raziskovalnimi organizacijami, ki imajo zelo veliko evropskih projektov, drugi pa imajo uh, nišne uh, sektorske projekte, potem pa imamo tak in ti eh, zaprosijo samo občasno. Torej, vedeti je treba, da imajo različne potrebe in omogočati jim je treba uporaba različnih tipov. Torej imamo take, ki nima dovolj zmogljivosti za finančni management, Eh, ti se opirajo na nacionalne sisteme in ti, ti bi radi imeli eh, pavšalne stopnje in pavšalne vsote. Eh, skupine, ki želijo pavšalne stopnje, prihajajo pravzaprav iz sektorjev, kjer ne poznajo pravih stroškov svoje dejavnosti ali pa iz držav, kjer to ne poznajo. Potem Tretjič, domneva, da bi bil sistem resničnih stroškov lahko bil eh, dražji od sistema posrednih stroškov, eh, torej eh, ne vem, ali to drži, če imamo pač projekte z visokimi neposrednimi stroški za kadre in nizkimi eh, infrastrukturnimi eh, stroški, bi pa v šali eh, pravzaprav preveč financirali eh, te projekte. V obratnem primeru pa eh, bi bilo razmerje tudi obratno. V interesu financerjev bi bilo, da tisti, ki lahko kontrolirajo resnične stroške, da se opirajo na sistem z resničnimi stroški. teoretično eh, pa to ne funkcionira, eh, smo se hoteli opirati na certificirane sisteme. Torej, treba je vedeti, da obstajajo različni nacionalni sistemi, vendar bistveno vprašanje je, ali upoštevajo določena pravila eh, ali upoštevajo mednarodne standarde. Naprimer, določene univerze so v Združenem kraljestvu razvijale sisteme, eh, za sprejem določenih standardov eh, in določeni pristopi so bili izključeni zaradi tega, ker bi pač zahtevali posojila. E, torej, obstajajo različni sistemi na nacionalni ravni, pomembno je, da pa so ti sistemi sprejeti. Pravite, da nekateri ne morajo oceniti stroškov tega, kar počnejo. No, treba je najti načine za to, da jih spodbudimo. E, morajo vedeti, kaj počnejo. Kako delati bolje, če ne vedo, kaj počnejo. Tu je potrebno imeti določene e, vzvode, da jih spravimo k sprejemanju Eh, dobre prakse. Gospod Firat. Eh, Sedemnaest let sem delal v pariških bolnišnicah, potem v Pasterjevem institutu, potem sem delal v uh, Eh, Novartisu in na koncu sedaj v tako majhni strukturi, kot je Firalis. In omenjali ste problematiko posrednih stroškov, posojil, amortizacije. Vedno so se ti problemi prikazali na drugačen način. Za MSP-je uh, eh, so problemi eh, kontrol veliki. MSP-ji se, se veliko kontrolirajo. Potrebujejo uh, posojila in tu so težave z kontrolami. dobro bi bilo, če bi se posod uporabljali pravila mednarodnih računovodskih standardov. E, glede posojil, mislim, da so krediti zelo koristni za MSP-je. Dobro je, da se ohranja raznolikost e, financiranja v Evropi, treba je celo še bolj diversificirati, eh, pokazati še večjo kreativnost. Eh, seveda je dober klasični model eh, prejemanja subvencij. pri čezmejnih eh, projektih eh, smo pa imeli tudi eh, dobre izkušnje s posojili in uspešnost 30, 40, 50 odstotkov. Se pravi, posojila je treba izkoriščati. Se pravi, tu gre za dodano evropsko vrednost. Torej, brez, eh, eh, ali to pomeni, da pač brez posojil in eh, finančnih instrumentov določenih stvari ne bi mogli narediti? Prosim, da nakratko odgovorite. Za vse bistvene projekte potrebujemo inovacije in tudi ne moremo uh, ukazati določenega rezultata. Eh, seveda je treba rezultate valorizirati na trgu in treba je uporabiti eh, vse eh, vrste financiranja in finančne instrumente lahko pravzaprav uporabimo za projekte, ki so že zelo blizu trga. Gospod Eh, čajt eh, kot zadnji, ker je gospod Elar že odšel. Tri stvari, posem na kratko. Raziskava, ki sem jo citiral v zvezi z obzorjem 2020, je zastavila vprašanje, kako primerjate naše eh, pomoči z drugimi vrstami pomoči na področju raziskav rekli so, da ni boljšega, hitrejšega, preprostejšega sistema. To nam pravijo naši udeleženci, naši sodelujoči in to je dober kazalnik. Drugič, osebno se strinjam z vašo željo po eh, harmonizaciji računovodskih sistemov. Mi sedaj delamo bolj v smeri priznavanja računovodskih sistemov naših eh, članov. Eh, mislim, da je to pomembno. Treba se je izogniti pravzaprav eh, dvojnemu računovodstvu. Eno za vodenje institucije, drugo pa, drug sistem pa za to, da se izpolnijo zahteve na vzven. In strinjam se seveda z vami. pomembna je ta skupna volja, da eh, poiščemo eh, dodano vrednost našega dela. Eh, ne smemo gledati samo na birokracijo naših sistemov. Mi moramo pravzaprav pregledovati sisteme, ki prihajajo se pravi bolj v prihodnost kot v to, kar nas je privedlo do točke, kjer smo. Se pravi, potrebne so eh, inovacije, inovativno razmišljanje. Hvala. Torej, obstaja zaupanje. In skupaj tudi prevzemamo nekaj tveganja. Upati si je treba, zato da se stvari premaknejo. In gospa Gresle bo zaključila. Jaz bi rad dejal samo to. Ta umestni pregled e, dvomim, da bo prinesel veliko zadovoljstva. Vidim več potencijala v reformi. Eh, zakonodaje in zlasti v eh, reformi prakse posameznih generalnih direktoratov. Eh, hvala lepa, hvala lepa tudi tolmačem, da delajo dlje. Hvala, da ste prišli sem, da ste predstavili svoje skrbi. Hudič je v detajlu, vendar mi smo pripravljeni se spopadati s hudičem v naslednjih mesecih. Hvala za informacije, ki ste jih dali in ne pozabite, eh, če imate še kakšne dokumente v zvezi s tem, eh, bom hvaležna za to, sem poročevalka. Hvala lepa odboru za proračun in predsedniku eh, Ahtviju. Hvala lepa in nasvidenje.